pa tudi ne sme zaspati zaradi nevarnosti tokov beguncev iz arabskega sveta. Že sedaj je treba izvesti priprave zaradi težav, ki se nam bodo približale, da jim bomo lahko kos. Hvala. Hvala lepa. S tem zaključujemo zagovorci za politične svemene političnih skupin. Sedaj pa pozdravljamo delegacijo um, iz Brazilije ki jo vodi gospod Carlos Alberto Lereja, ki je predsednik odbora za zunanje zadeve in narodno obrambo. Srečali, oziroma sodelovali bodo pri prvem srečanju Evropskega parlamenta in Brazilije. In to je dober odziv rednega strukturiranega dialoga med člani Evropskega parlamenta in Brazilskega nacionalnega kongresa. Ali lahko odstranite te osebe, prosim?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 Um, uh, Oprostite zaradi tega, torej delegacija se bo odeležila prvega srečanja med Evropskim parlamentom in Brazilskim parlamentom. Gospod predsednik, pravi gospod Brok, ali je možno gotoviti, ali so člani našega parlamenta pristojni za dogode, ki se ravno odvijajo na galeriji? Predsednik, mislim, da bomo skuš, lahko skušali ugotoviti za to. Eh, Zagotoviti informacijo, kdo je odgovoren za to, da je ta skupina lahko prišla v hišo, bomo pa vprašali pisarno predsednika. Sedaj pa bomo nadaljevali. Torej, strukturiran dialog med Evropskim parlamentom in Brazilskim parlamentom. Uh, je predviden tudi v skupnem akcijskem načrtu za Evropsko-Brazilsko strateško partnerstvo in eh, to je tudi veljavljeno v pridružitvenem sporazumu EU-Mercosur um, in pozdravljam delegacijo. Sedaj bomo nadaljevali z razpravo in prvi govorec je gospod Kasulides. Izvolite, beseda je vaša.